korupcije in sicer o Iranu, zadeva Širin Ebadi. Najprej ima besedo gospod Macaki za dve minuti. Mr. Mr. Gospod predsedujoči, gospod komisar, ki pravkar prehaja pregon. Dobitnica Nobelove nagrade Širin Abadi je samo en primer nadlegovanja, ki se dogaja v Iranu v tem trenutku. To nas ne preseneča glede na vizijo anahronističnih vladarjev v tej državi. Prav tako tudi ne preseneča dejstvo, da bo režim v Iranu oziroma da sploh ne bo opazil te resolucije. Oni jo bodo vrgli v kanto za smeti, natanko tako, kot so to naredili z vsemi predhodnimi resolucijami tega parlamenta. In kdo bi jih lahko krivil? Vedo namreč, da so naše resolucije samo besede, ne pa dejanja. Po njihovi oceni te resolucije niso vredne niti papire, na katerem so napisane. Gospod predsedujoči, gospod komisar, če želimo spremembe v Iranu, potem moramo besede podpreti z dejanji. Tako recimo lahko PMOI umaknemo seznama terorističnih organizacij. Potem pogledati si moramo, kakšne so pogodbe med nekaterimi članicami EU in Iranom. Če bomo ravnali tako, bomo lahko prepričani, da nas bodo organi oblasti v Iranu jemali resno in bodo dvakrat premislili, preden bodo nadaljevali z pregonom državljanov, ki se borijo za demokracijo. Zato, gospod komisar, gospod predsedujoči, mislim, da bi potrebovali še drugo resolucijo poleg te, kjer bi pozvali vlade nekaterih članic EU, Velike Britanije in Francije, naprimer, ter tudi nekaterih kandidat, recimo Turčije, da se nehajo tako mm, hipokritično obnašati in začnejo takoj ravnati v skladu s resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Štilož, za dve minuti. You, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zgodba Širin Ebadi, prve muslimanke, ki je dobila Nobelovo nagrado, to je bila prva Ženska, ki je postala sodnica, zagovarjala je pravice žensk in otrok, ki se bojijo za to, da ne bi veljali zakoni o dedovanju in o poročanju v Iranu. Več članov vire, bahajske vire, je zagovarjala nedavno, ko so bili aretirani in zagovarjala je tudi druge, ki so jih preganjali v Iranu. Njena odločenost je dala spoštovanje vseh nas. Skupaj z drugimi aktivisti so ustanovili tudi Centr za, za varstvo človekovih pravic v Iranu. Želijo zagovarjati politične zapornike in pomagati njihovim družinam. Vendar pa Že od samega začetka organi oblasti skušajo zapreti Centr za varstvo človekovih pravic. Tisti, ki tam delajo, so predmet nenehnih grožen, groji, grozijo jim smrtjo in mednarodna skupnost že nekaj časa izraža zaskrbljenost za varnost in življenje Šerin Abadi. Potem naj bi tik pred Božičem praznovali 60. obletnico listine o človekovih pravicah in Tik predtem so Center za varstvo človekovih pravic v Iranu zaprli. Pozvati je treba države članice, komisijo in predsedstvo naj poskrbijo za to, da se bo center ponovno odprl. Za nas poslance je težko razumeti moč, odločenost in pogum nekoga, kot je širina Badi, da se upre diktaturi. Dejstvo pa je, da je treba na ta način tudi osvetliti, kaj se dogaja z vsemi ljudmi, ki se bojijo za demokracijo. Vidimo, da so mnoge obtožili sodelovanja s sovražnikom, čeprav skušajo nekateri ruski zdravniki recimo samo pomagati uh, eh, bovnim. Zato moramo podpreti širin Ebadi in njena bitka je tudi naša bitka. Hvala. Merci infiniment. Najlepša hvala, gospa Štilo. Sedaj pa gospa Lomber, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo pomembno, da podpremo zagovornike človekovih pravic, ne glede na to, ali bodo vlade prisluhnile ali ne. Ljudje nam dosti krat povedo, da črpajo veliko poguma iz zunanjih glasov, ki priznavajo grožnjo, ki jim preti kot je bilo rečeno, gre za zelo resen primer. Namreč napad na mednarodno zagovornico človekovih pravic kaže, da nekateri ljudje, ki želijo izražati in uresničevati svoje pravice, niso varni. Zato se morajo ravnati tako, kot zahteva država ali pa se soočiti s posledicami. Širin Abadi je doživela smrtne grožnje. Tudi zato, ker je zagovarjala nekatere predstavnike bahajske vere v Iranu, ki so sami predmet številnih preganjanj. V zadnjih 24 urah je prišlo do nadaljnih aretacij ljudi, ki so delali z njo in tudi drugih pripadnikov bahajske vere. Če si pogledamo, kaj počnemo, se moramo zavedati tudi, da smo priča premikov pri priznavanju človekovih pravic v nekaterih vladah širom po svetu. To vpliva tudi na države, s katerimi ima Evropska unija opravka. Gre za nekatere države, ki mislijo, da sedaj ni treba več biti pozoren na človekove pravice, ker je na prvem mestu trgovina in človekove pravice niso več pomembne. Ravno zato je še toliko bolj pomembno, da bomo mi vzdrževali in zagovarjali te standardne. Ne želimo si večjega obsega trgovine z državami, katerih statistika na področju človekovih pravic je slaba. Želimo sodelovati s tistimi, ki podpirajo človekove pravice in s tistimi demokrati, ki se borijo proti nedemokratičnim silam. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelam, prav tako za dve minuti. Merci, predsednik položaj iranskih državljanov ki živijo v režimu kjer vladajo mule njihov položaj je grozen in od leta 2005 so to ljudje ki so ogroženi zato pozivam komisijo naj še naprej spremlja položaj na področju človekovih pravic v teh državah in naj tudi predloži izčrpno poročilo o stanju na področju človekovih pravic v prvi polovici letošnjega leta. Danes protestiramo proti nadlegovanju Nobelove nagrajenke Širin Ebadi in protestiramo proti zaprtju Centra za varstvo človekovih pravic. Dosti krat slišimo, kakšen pa je rezultat naših protestov. To je vprašanje, ki ga moramo nasloviti na komisijo in na svet. Iranski režim predstavlja potencialno največjo grožnjo svetovnemu miru in pravni državi. Po vsej verjetnosti bodo v Teheranu imeli v prihodne bojne konice, trenutno že imajo rakete, s katerimi jih lahko izstrelijo. Poleg tega Iran izvaža teroriste, recimo v Irak podpira Hezbollah in Hamas. Obenem pa Evropska unija še vedno upa, da bo uspela prepričati te diktatorje s pomočjo kompromisov. Prav tako je pomagala zavezati roke predstavnikom opozicije. Zato potrebujemo jasno in trdno stališče glede človekovih pravic. In morda bi položaj na področju človekovih pravic moral biti prioriteta pri naših pogajanjih z Iranom. Ja, Hvala lepa, gospod Majer, za dve minuti. Hvala lepa. Gospod Macakis ima popolnoma prav. Preganjanje Šerin Abadi ni osamljen primer in med kritiki režima je zelo pogosto bilo slišati kritiko tudi na račun Centra za varstvo človekovih pravic. Vsi tisti, ki niso enakega mnenja kot vladajoči režim, to so manjšine, homoseksualci, pripadniki drugih vir in tisti, ki se borijo proti položaju, sedanjemu položaju žensk, vse to so ljudje, ki jih zaprejo ali ubijejo. To, kar je v Evropi samo po sebi razumevno, vas v Iranu lahko stane življenja. Kljub temu pa vidimo, da zunanji svet, tudi Evropa, ni zelo zainteresiran na to šokantno situacijo. Mednarodna pozornost je usmerjena drugam, recimo kakšna je vojaška sila, vojaška moč Irana, kako jo zmanjšati in uporaba jedrske energije. Prav tako je govora o nafti, ki prihaja iz Irana in nekateri pravijo, da se za to nič ne da izboljšati. Vedno znova grozimo z vojno proti Iranu, po drugi strani pa sprejemamo tudi primankljaj na področju človekovih pravic. To pripelje do tega, da si iranski oblastniki kupujejo naklonjenost in kljub temu, da so nekatere organizacije v tujini na seznamu terorističnih organizacij. Zato je treba podpreti opozicijo. Go, gospa Širin Ebad je za razliko od večine preganjanih oseb znana oseba, je prijemnica Nobelove nagrade in dosedaj je to zagotavljalo svobodo. Sedaj pa vidimo, da se je to spremenilo tudi za njo. Hvala. Sedaj pa gospod Posad v imenu skupine e PPD e za eno minuto. Gospod predsedujoči, svojo pisarno imam v Münchnu, v ulici, kjer je veliko kristjanov, ki prihajajo iz Armenije. To so ljudje, ki so po eni strani patrioti in po drugi strani tudi dobri državljani. To kaže, da obstaja velika mera strpnosti do ljudi in povsem ne iransko in ne perzijsko je, da nekateri ustrajajo pri nestrpnosti, tako kot je ta režim mulj. To je ena najstarejših držav na svetu in zato mislim, da delamo v interesu iranskih državljanov in naše prihodnosti, če tem ljudem jasneje kot dosedaj pokažemo, kakšno je naše mnenje. Gospa Ebadi je dobila Nobelovo nagrado na mir in je s tem veliko tvegala in ona vedno govori o vseh verskih skupnostih in ne moremo trpeti tega, da bi še naprej gledali, kako jo preganjajo. Gospa Ebadi potrebuje našo solidarnost, zato pozivam češko predsedstvo, da uporabi svojo dobro politiko človekovih pravic tudi v tem primeru. Hvala lepa, gospod Penjor, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej bi rad opozoril na dejstvo, da nimamo nikogar iz češkega predsedstva v tej dvorani. To je velika škoda, namreč da nihče ne zastopa češke, ki je država, ki je na nek način podedovala dolgo tradicijo boja za človekove pravice v Evropi. Še enkrat ponavljam, močno obžalujem, da med nami ni predstavnikov češkega predsedstva spomnim se, recimo v času nemškega predsedovanja, takih problemov ni bilo. Danes razpravljamo o človekovih pravicah v Iranu. Iran je zelo pomembna srednje vzhodna država in Dejstvo je, da je to država, ki bo verjetno imela veliko besede v naši prihodnosti. Zelo pomembno je, da se iranski organi oblasti držijo standardov na področju človekovih pravic in na področju humanitarnega prava. Vemo, da smo se danes zbrali tukaj zato, da bi spregovorili o pravicah Širin Ebadi, prejemnice Nobelove nagrade za mir. Mi vemo in tudi javno mnenje se zaveda, da njeno preganjanje ni upravičeno. Spomnil bi rad tudi, da so aretirali študente univerze v Širazu in to v velikem številu. Tudi sedaj, ko stojim, sedimo tukaj, je bilo aretiranih še šest študentov. Mislim, da se je to zgodilo 12. januarja. Zato se moramo boriti tudi za pravice študentov v Iranu pregoni, pregoni zdravnikov, ki recimo opravljajo teste in analize za AIDS in HIV, so preganjani. Čas je, da začnemo končno spremljati situacijo na področju človekovih pravic v tej regiji. Hvala lepa, gospod Rutovic, za eno minuto v imenu skupine UN. E Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Iran je država fundamentalistov in vsaka demokratična ustanova, ki želi delovati na podlagi drugih predpostavk, ne bo uspela. Namreč dejstvo je, da v tej državi ni nikakršne strpnosti. Politikom je mar za lasten imič, zato včasih podpišejo mednarodne pogodbe. To pa, kar počnejo v resnici, je nekaj posem drugega. To se dogaja tudi v primeru gospe Ebadi, ki je prejemnica Nobelove nagrade za mir. Preganjajo jo zato, ker se vlada boji. Vlada postaja vse šipkejša in se boji tistih, ki podpirajo demokracijo. Zato podpiramo resolucijo, čeprav menim, da bi morali biti bolj radikalni. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI trije so se prijavili, čeprav imamo možnost prejti samo dva. Začnemo pa z gospodom Nazarajem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Iran predstavlja verjetno najmanj neznan primer kršenja človekovih pravic na svetu. Zaenkrat ni videti, da bi se situacija kakorkoli izboljšala. Kar zadeva primer gospe Ebadi, ta primer je grozljiv, enako velja tudi za primer študentov. Vesel pa sem, da je več političnih skupin sprejelo skupno resolucijo. Mislim, da resolucija EPP-EDA najbolje izpolnjuje naš cilj, to pa je, da zavarujemo človekove pravice. Kot državljan nekdanje sovjetske države, kjer svoboda izražanja ni bila zagotovljena, lahko samo podprem prizadevanja tistih, ki se borijo za človekove pravice. Mislim, da je to stališče, stališče ki bo koristilo tudi Evropski uniji. Hvala. Naslednji govornik. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria não só apoiar esta resolução, mas muito. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi ne samo podprl to resolucijo, ampak bi rad še zlasti podprl to, kar so povedali vsi prijatelji svobodnega Irana. Gospod Macakis in drugi so povdarili, da je največji problem politika, ki vlada v tem trenutku v odnosu do režima. Namreč pogodbe in dobave nafte so v tem trenutku pomembnejše kot karkoli drugega. Zaprtje centra za varstvo človekovih pravic je bil škandal že od samega začetka. To pomeni, oziroma naš odziv do danes je bil tak, da se zdi, kot da podpiramo tiste, ki kršijo človekove pravice in pozivam svet naj ukrepa tudi kar zadeva sezname terorističnih organizacij. Slednji govornik. Hvala lepa. Menim, da je ena naših glavnih groženj sedaj nestabilnost povezava Egipta in Pakistana. glavna problematična točka na tej osi naj bi bil Iran. Če ne bomo uspeli rešiti vprašanja Irana in če ne bomo uvedli demokracije v Iran, potem ne bomo uspeli odpraviti nevarnosti, kot jo je opisal gospod Brežinski. Vendar pa mislim, da ne moremo demokracije usiliti od zunaj, pač pa je to treba narediti znotraj Irana. Z rokami in glasovi ljudi, kot je gospa Ebadi. Ampak to so ljudje, ki potrebujejo našo podporo. Zato je tako zelo pomembno, da podpremo vse demokratične silnice v tej državi. Merci. Najlepša hvala. Še četrti kolega je prosil za besedo, čeprav to ni skladno s pravili. Gospod Zaleski. Merci, monsieur le président jak na ironię, podobnie jak z wyborem. Gospod predsedujoči. Podobno kot v primeru Hamasa je ironija ta, da imamo v Iranu podoben primer, ko je oblast izvolilo ljudstvo. In zaradi tega ne moremo narediti kaj dosti. Lahko samo govorimo, lahko pozivamo, pošiljamo sporočila oblastem, da obsojamo njihovo ravnanje na področju človekovih pravic in demokracije, veliko več pa ne moremo narediti. Upam, da bodo besede postale naše orožje in da bomo z njimi podprli tiste, ki se borijo za svobodo v Iranu. Sam sem z vsem srcem na njihovi strani. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo še komisiji, komisarju Špidli, potem pa zaključujemo z razpravo vážený pane predsedo vážené dámy vážení pánové Dame in gospodje, gospod predsedujoči, Evropska komisija pozorno spremlja razvoj situacije, kar zadeva gospod Širin Ebadi. Meni tudi, da grožnje, ki jim je izpostavljena skupaj s svojimi kolegi in to še zlasti potem, ko so 29. decembra preiskali njihovo pisarno, menimo, da je ta situacija sedaj nespremljiva. Preiskava pisarne je najresnejši primir pregona in preganjanja gospe Ebadi. Naj omenim, da so na ta način silo prekinili dejavnosti Centra za varstvo človekovih pravic, ki ga je vodila. Evropska unija francoskim predsedstvom na čelu je sprejela dve deklaraciji 31. in 22. decembra lani. Komisija poudarja predvsem, da morajo iranske oblasti spoštovati pravila na področju človekovih pravic, še zlasti, ko gre za pravico združevanja, ki je vključena v mednarodnih aktih o političnih in človekovih pravicah, ki jih je Iran podpisal. Zato mora omogočiti ponovno odprtje centra za varstvo človekovih pravic in mu podeliti zakonit status, za katerega prosi že vrsto let. Podobno kot v preteklosti bo tudi v letu 2009 komisija izkoristila sleherno priložnost za izvajanje pritiska na iranske oblasti, zato da bi gospe Ebadi in drugim zagovornikom človekovih pravic v Iranu, da bi jim zagotovili možnost, da živijo svobodno, ne da bi se kdo vmešaval v njihovo dejavnost. Vprašanje jedrske energije in človekovih pravic. To sta vprašanji, ki omejujeta področje dejavnosti v Iranu. Kljub temu bo komisija nadaljevala svojim delom, zlasti na področju boja proti drogam. Uspelo nam je ohraniti nekatere programe, podpreti človekove pravice ter spodbujati dobro upravljanje ter seveda tudi podpirati pravice otrok, kar počnemo v sodelovanju z UNICEF-om in potem je tukaj še reforma pravosodnega sistema. Podpiramo tudi pobude, katerih namen je krepiti izobraževanje in kulturo v okviru programa Erasmus Mundus. Nedavno smo gostili v Bruslju iranske novinarje, podpiramo pa tudi oddajanje programov v perziščini. Kljub temu je povsem jasno, da če se ne bo položaj na področju človekovih pravic v Iranu bistveno izboljšal, naših odnosov ne bomo mogli razvijati normalno. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo po zaključku današnjih razprav. Na dnevnem redu imamo sedaj šest predlogov skupne resolucije o državnem udaru v Gvineji. Besedo dajem prvemu avtorju, gospodu Macakisu, za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Gvineja ima zelo burno zgodovino. Evropske države so bile na en ali drug način vključene v njeno.